socialnega področja in človekovih pravic. To bi morali narediti tako, da bi se zahtevalo uh, obvezne zahteve in ne le prostovoljne klauzule. Najlepša hvala, kolega Taylor. Za skupino ECR je naslednji kolega Vandalen za eno minuto. Kolega Šaf.